Good morning, everyone. Um, the way our con- Dobro jutro, vsi skupaj. Nadaljujemo s sejo odbora za zaposlovanje, ki smo ga prekinili včeraj. Na voljo so vsi jeziki razen finščine, maltečine, hrvaščine in irščine. Rada bi vam sporočila, da bomo danes popovdne imeli zaslišanje o evropski prireditvi za mlade. Prišlo bo približno 100 mladih. Imamo 210 prostih mest. Ta odbor je majhen, Če bomo uporabili običajne sedeže, bomo pokrili 190 prostih mest. Zato bi vas prosila, da ko bo prišlo do predstavitve, da se prestavite v ospredje, zato da bo ostalo nekaj več prostih mest, da bomo lahko posedli naše mlade, o katerih bo pravzaprav govora. Tako, se bodo mladi počuli, da so del naše razprave. Prva točka na njem redu danes je zjutraj izmenjava mnen z Michaelom O'Flahertyjem, ki je direktor Agencije za temeljne pravice. Dali mu bomo besedo za približno deset minut, potem pa bom dala besedo predsedniku Mednarodne organizacije za delo. Predstavnikov komisije ni med nami, tako da bomo potem takoj dali besedo poslancem. Torej, brez nadaljnega damo sedaj besedo gospodu profesorju Majklu. O, oh, hvala Hrtiju. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovanje poslanke in poslanci, spoštovani prijatelji. V imenu Agencije za temeljne pravice mi je veliko čast, da lahko spregovorim danes pred nami. Še posebej se nam zdi, da je vaše delo temeljnega pomena za temeljne in človekove pravice, naprimer 15. člen listine, ki dodeljuje pravice evropskim državljanom do dela v kateri koli države članici in 31. člen, s katerim se jamči pravico do pravičnih državljanov. Eh, delovnih pogojev. Zelo sem vesel, da se predvsem ukvarjate s pravicami. Delovne pravice so temeljnega pomena za uživanje soboščin v življenju državljanov. Zelo sem vesel, da danes lahko spregovorim o področjih našega dela, ki je ki so povezani z vašim delom, še posebej, ko gre za resne kršitve zlorabe delavce. Ko gre za resno zlorabo delavcev, govorimo o zlorabi, ki so označeni za za zločin ali nezakonito delovanje v evropski zakonodaji ali v mednarodni zakonodaji. Ne omejujemo se samo na služensko delo, prisilno delo, vse vrste zlorabe delavcev, ki jih je treba zakonito kaznovati v okviru direktive. Med letoma 2013 in 2015 smo opravili raziskavo o resnih primerih zlorabe delavcev v državah članicah. Rezultate smo vsega predstavili leta 2015 in predstavlja edino takšno poročilo, ki celovito preučuje vrste zlorabe. Intervjuli smo več sto profesionalcev v državah članicah, ki se ukvarjajo s tem področjem. Želeli smo tudi poudariti načine, kako bi lahko podprli dobre prakse. V poročilu smo povdarili, da obstaja zelo veliko takšnih primerov, vendar pa kršilci ponavadi niso kaznovani ali obsojni. Torej, v Evropski uniji imamo sistem nekaznovanosti, ki temelji na treh stebrih. Prvo, razrobljenost zakonskih določb, drugič premalo pobud in raziskav na tem področju. Ugotovili smo, da so takšne zlorabe še posebej vidne v nekaterih sektorjih, kot so kmetijstvo, gradbeništvo, gostinstvo, in pa gospodinska dela. Agencija za temeljne pravice še vedno nadaljuje z delom na tem področju. Leta 2017 bomo objavili novo poročilo, ki se bo predvsem osredotočilo na vidik tujih delavcev. S tem bomo pokrili vrzel, ki obstaja in predstavili zgodbo ne samo profesionalnih skupin, ampak bomo predstavili vidik tisti, ki so najbolj prizadeti zaradi takšnih praks. Če bomo združili rezultate z leta 2015 z rezultati 2017, bomo dobili zelo dobro osnovo za to, da boste lahko oblikovali primerno politiko in zakonodajo. Priporočila z leta 2015 bodo ostala veljavna in potrebujejo pozornost. Med njimi so potreba potem, da bi dobili celovito definicijo zlorabe, s katerimi bi lahko zaščitili vse delavce. Drugič, da bi opravili inšpekcije in monitoring strani inšpekcij, delovnih inšpekcij in policije in drugih pristojnih organov ki so pristojni in imajo vire za opravljanje takšnih del. Tretjič, potreba potem, da bi dobili sisteme socialnih blagovnih znank, s katerimi bi potrošniki lahko imeli zagotovilo, da so ti proizvodi izdelani brez zlorabljenih delavcev. In naslednjič, da bi delavci bili obveščeni o možnih zlorabah v nekaterih sektorjih v državah članicah, kam se lahko obrnejo, če potrebuje pomoč. Delamo tudi na dveh drugih področjih, ki so ravno tako zanimiva za vaš odbor. Prvo področje je povezano s situacijo Romov. Romi, kot veste, je Evrop, največja etnična manjšina v Evropi, ki je najbolj prizadeta zaradi kontinuirane vrste diskriminacije. Romi se soočajo z veliko izzivi na področju zaposlovanja. Stopnja zaposlenosti je zelo nizka, še posebej med mladimi obstaja pomankanje kvalifikacij, usposobljenosti, podvrženi so tudi diskriminaciji in zlorabe, kar vključuje tudi izključenost iz trga dela. Agencija za temeljne pravice bo objavila nove podatke o rovih 28. novembra. Obžalujem, da bodo rezultati eh, zelo čemerni. Iz rezultati bo vidno, da samo 30 odstotkov Romov, mladih Romov, opravlja plačano delo. 30 odstotkov v primerjavi s 70 odstotki preostalih evropejcev. Samo 37 odstotkov mladih Romov mm, je zaposlenih, se šolajo ali pa se usposabljajo. Na evropski ravni lahko govorimo o 87 odstotkih. Priporočila sveta z leta 2013 govorijo o tem, da moramo dati možnosti in priložnosti Romom za dostop do trga dela. In mislim, da s takšnimi podatki zelo težko dosežemo te cilje. In za konec naj vam omenim še področje invalidov. Direktiva o invalidih priznava pravice invalidom, da imajo enake pravice, ko gre za delo in zaposlitev. Trije odbori v Evropskem parlamentu sodeluje z Evropsko konvencijo o okviru za monitoring na tem področju, zato zelo dobro veste, zakaj gre na tem področju. Nažalost moram tudi tukaj omeniti zelo negativne rezultate. Zadnje statistike o prihodkih in o življenjskih pogojih kažejo na to, da obstaja zelo velika vrzel, ko gre za zaposlenost. Samo 48 odstotkov invalidov je zaposlenih, če to primerjamo z 71 odstotki neinvalidov. Preučili smo zelo zanimive prakse, da bi se soočili in rešili ta problem. Upoštevali smo kvote in tudi spodbude, ko gre za to. Na portugalskem imajo spodbude, ki v okviru katerih so dali na voljo spodbude podjetjem, ki zaposlujejo ženske invalidke kvote. Hrvaški akt o rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov obvezuje delodajalce, ki imajo 20 zaposlenih, da zapolnijo kvoto med 2 in 6 odstotkov zaposlenih invalidov. To so zelo dobre pobude, ki smo jih odkrili v državah članica, ki bi jih lahko ponovili in tudi nadgradili za to, da bi zapolnili to vrzel. Gospa predsedujoča, Agencija za temeljne pravice vam je na voljo danes za vaše vprašanja, na katere želite odgovor. Z menoj je tudi kolega, ki je strokovnjak na tem področju. Lahko vam zagotovim, da je Agencija za temeljne pravice vedno na voljo, da vam pomagamo in da vas podpiramo pri vašem delu. Najlepša hvala, gospod O'Flaherty. Gospod Hamajanpor ima besedo. Izvolite, pet minut imate na voljo. Najlepša hvala, lepo pozdravljeni, veliko čast mi je, da sem tukaj. Prosili so me, da se odzovem na obvodno izjavo in da podam tudi naše mnenje organizacije, mednarodne organizacije za delo. Realnost eh, je zelo groba in neprijazna. Imamo 21 milijonov ljudi, ki so podvrženi prisilnemu delu, torej 21 milijonov. In če se pogledate stopnjo tožb in sodnega preganjanja, potem pridemo na številke 60 tisoč. Če primerjamo 21 milijonov žrtov zlorabe z 60 tisoč primerov, vidite, da obstaja velika razlika. In to predstavlja velik izziv za vse nas. Pred kratkim je naša organizacija ugotovila, da obstaja še veliko izzivov katerimi, o katerim smo se dogovorili z državami članicami in drugimi članicami v zavezništvu, ki je povezano s ciljem 2.7, ki je povezan z delom otrok, sužnjev, zlorab, prisilnega dela. Torej, pozivam vas, da greste na našo spletno stran 8.7alliance.org in da prispevate. Storili bomo vse za to, da boste lahko zavzeli aktivno vlogo v našem zavezništvu. In še protokol o prisilnem delu, ki smo ga pripravili na konferenci pred eh, dvemi leti sedaj. Imamo devet članic, ki so podpisale ta protokol. Prosim, da poskrbite za to, da se ratificira ta protokol. To lahko vpliva na 21 milijonov žrtov, ki so žrtov zlorab in prisilnega dela in trgovanja z ljudmi. 21 milijonov prispeva 150 milijardami dolarjev prihodkov vsako leto. Gre za zelo obsežno industrijo in tako bo tudi v prihodnosti. Če to želimo odpraviti, moramo poskrbeti za to, da lahko konkuriramo na isti ravni. Vsi lahko odigramo vlogo na tem področju in nujno moramo ukrepati. To je vse, kar sem želel dodati na uvodno izjavo in z veseljem bom odgovoril na vaše vprašanje. Najlepša hvala. Sedaj lahko damo besedo za razpravo in damo besedo poslancem. Gospod Stevens in gospa Kari sta se prijavila. Želi še kdo besedo? V redu. Helga Stevens ima besedo. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, dobro jutro kolegice in kolegi, najlepša hvala za vašo zelo zanimivo vodno izjavo. Rada bi se osredotočila na področje zlorabe delavcev in s tem v zvezi bi rada povedala, da prihaja do sprememb in to je, da se takšne prakse dogajajo predvsem v okviru organiziranega kriminala in omrežji, ki zlorabljajo delavce. Velika držav članic se je že ukrepalo na področju nezakonitega eh, dela v vseh sektorju. Vendar pa potrebujemo močnejše vodstvo in več truda strani organov v državah članicah, da bi se skupaj lotili tega problema da bi uskladili naše ukrepe, da bi ravno tako lahko poskrbeli za to, da bi dobili več finančnih virov na nacionalni ravni. Upoštevati moramo tudi to, da se zloraba dogaja na mednarodni ravni in da zato potrebuje mednarodni odziv. Namesto, da vsaka država članica preganja zločince v vsaki državi članici posebej, verjetno potrebujemo nov celovit pristop, s katerim bi sistemsko lahko oblikovali nov mednarodni okvir, v katerem bi lahko mednarodni partnerji sodelovali na učinkovit način. Imam tudi nekaj vprašanj. Ste ugotovili vzorec v vaših raziskavah na evropski ravni? Je v zadnjih letih prišlo do več zlorab v določenem sektorju, v določenih segmentih družb? to zadeva tuje delavce predvsem ali tudi lastne državljane? Imate primere najboljših praks glede tega, kako so se nekatere države članice lotile boja proti zlorabam? V Združenem kraljestvu imamo akt modernega suženstva z leta 2015 in to je eden takšen, prvih takšnih zakonodajnih aktov v Evropski uniji, Kakšno vlogo lahko odigra Evropska unija glede sodelovanja z državami članicami, glede izmenjave podatkov in informacij? In še nekaj v zvezi z zaposlovanjem invalidom. 48 odstotkov invalidov je zaposlenih, če to primerjamo z 71 odstotki neinvalidov. Možna rešitev bi bila kvota. To je seveda možna rešitev, vendar pa. To pomeni, mm, da se bolj sredotočamo na cilje, ne toliko na kvote. Pogledati morate onkraj kvote, kakšna je kvaliteta teh eh, kvot. Veliko podjetij trdi, da izpolnjujejo obveznosti, vendar pa si morate pogledati, na kateri ravni invalidi delajo znotraj družb. Torej, Zaposlijo čistilce invalide in s tem zapolnijo kvote, imajo možnost za napredovanje znotraj podjetij, imajo možnosti za usposabljanje, za izobraževanje znotraj podjetij. To smo videli v preteklosti, zato bi rada opozorila na to, da moramo biti previdni glede tega. To je povezano tudi stopno izobrazbe. Veliko krat invalidi nimajo enakih možnosti za izobraževanje kot študenti, brez, ki niso invalidi. To se seveda pozna tudi na priložnosti za zaposlitev na trgu dela. Torej, najprej moramo ponuditi visoko stopno izobraževanja za otroke invalide. To je najpomembnejše. Če imate dobro izobrazbo in diplomo, imate bolj, boljše možnosti za zaposlitev, če ste invalid ali pa ne. In še uveljavljanje zakonodaje. Glede kvot videla sem študije v Nemčiji in v Franciji, ki kaže na to, da podjetja ne dajo prednost, prednost za poslovanje invalidov in se raje odločajo za plačilo sankcij. Treba je spremeniti takšne držo in tudi spodbujati vključevanje invalidov na vseh področjih življenja, tudi na področju zaposlovanja in izobraževanja. Najlepša hvala. Thank you. Najlepša hvala. Še pet poslancev se je prijavila, potem pa bom dala besedo našim gostom, da odgovorijo na vprašanje. Gospa Kari. Dziękuję. Najlepsza chwala. Najlepsza chwala obema za zelo zanimivi uvodni izjavi. Veliko krat smo razpravljali o tej temi v našem odboru. Imam nekaj zelo konkretnih vprašanj. V vaših priporočilih piše, da potrebujemo naprimer bolj aktivne sindikate in delovne organizacije. Kako si to predstavljate? Na Danskem smo naprimer ugotovili, da podjetja zlorabljajo svoje delavce in potem so delodajalci obljubili, da se bodo lepše obnašali, potem pa smo ugotovili naslednje primere takšnih zlorab. In še naslednje vprašanje za mednarodne organizacije dela. Če si pogledate inštrumente, ki jih imamo na voljo, kaj bi vi predlagali, kakšne inštrumente še potrebujemo? Naprimer, eden od teh primerov je bil ratifikacija protokola. Thank you. And our next speaker. Najlepša hvala. Sedaj pa Dominik Martin. Merci, madame le président. Hvala lepa, gospa predsednica. Zahvaljujem se zlasti eh, gospodu Oflehertiju in želim povedati, da so ti eh, eh, elemente, ki jih je navajal, zelo pomembni. Vi potrjujete to, kar tudi mi govorimo že leta in leta. Prva žrtev priseljevanja so sami priseljenci. In vi tudi pravite, da jih izkoriščajo eh, na področju kmetijstva, na področju gradbeništva ali pa v gospodinskih eh, delih. Eh, torej, pozdravljam to, kar vi počnete. Eh, končno ste zastavili eh, stvari pravilno. Prva žrtev imigracije so imigranti. Ne smemo napadati imigrantov, preseljencev, ko to počnejo nekateri. Treba se je lotiti samega priseljevanja In uh, imam potem pa še vprašanje in hkrati predlog. Najboljši način za zaščito tujih delavcev je prvič, da nadzorujemo naše meje. O tem smo uh, govorili, ti ljudje ne prihajajo na ključno. Drugič, urediti uh, migracijski tok. O tem tudi nismo uh, govorili. Tuji delavci eh, lahko prenesejo znanja, eh, ki jih potrebujemo. In če tega znanja ne potrebujemo, potem jim ni treba prihajati. To je regi, le, re, eh, reguliranje. Tretjič, treba je pravzaprav. Eh, se lotiti tistih, ki jih privabljajo, eh, ki jih tihotapijo, ki jim obljubljajo nebesa. drugi gospod je gos, govoril o spolnem izkoriščanju teh tujih delavcev, ki so prišli iskat eh, srečo. Torej, treba je pravzaprav se lotiti teh tiho tapcev, ki obetajo nebesa in zahtevajo neverjetne vsote denarja. Eh, tudi podjetja, ki eh, nezakonito zaposlujejo te delavce, je treba kaznovati, vendar tihotapce ljudi eh, je treba eh, prijeti, ki služijo milijone in milijone evrov z izkoriščanjem teh eh, oseb. Torej, zelo vesel sem, da vas, sem vas lahko tukaj slišal. Hvala lepa. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Lopez. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Imam dve vprašanji. najprej zloraba delavcev, še posebej priseljencev, kot ste omenili. Vprašanje se glasi. Reforme na področju delovnega prava v zadnjih letih je leta vplivala na temeljne pravice državljanov, ko gre za pravice na trgu dela in za njihovo prisotnost na trgu dela. Videli smo reforme dela na trgu dela, ki so bile zelo agresivne, ki so korenito posegle v vrste pogodb in zaposlovanja. Je lahko to negativno vplivalo na temeljne pravice? In še drugo vprašanje ki se ne, naša, ne nanaša toliko na zlorabe, ampak na gospodarske in socialne pravice naših državljanov. Mislite, da je potrebno, da parlament in komisija v svojem delu na področju stebra socialne Evrope mora bolj poskrbeti za spoštovanje gospodarskih in socialnih pravic naših državljanov.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 V številnih eh, državah eh, ženske opozarjajo na razkorak pri plačah in treba je tudi izpostaviti to diskriminacijo. To se dogaja pri nas v Evropi, v manda eh, razvitih državah v primerjavi s preostankom sveta. Še nek element diskriminacije pri zaposlitvi je diskriminacija starejših. Eh, v Evropi postajamo če dalje bolj mladi stari. Se pravi, kriteriji za eh, izbor eh, za poslenih je starost 20 do 30 let, od 40 let naprej ste že prestari za zaposlitev. Se pravi, tudi tu prihaja do diskriminacije starejših. Izpostavili ste, eh, da igrajo pomembno vlogo sindikati. Eh, eh, sindikalne dejavnosti dosti krat kriminalizirajo, to pomeni, da vlagajo tožbe super sindikate in sindikalne organizacije. E, podjetja e, s e, prisotnostjo sindikatov imajo manjšo diskriminacijo ženskih, invalidov, starejših in tako naprej. Obstajajo torej instrumenti, ki bi morali biti obvezni v Evropi obstajajo uh, ponekod, se pravi, treba je imeti letno poročilo o uh, zaposlenih v podjetjih, o plačah, treba je vedeti, eh, kdo pri nas dela. Tu bi lahko zagotovili večjo preglednost, transparentnost in s tem, s takimi poročili bi se lahko borili zopar diskriminacije, prisilno delo, Eh, in to velja seveda tudi eh, za priseljence. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj vračam besedo našima gostoma. Gospod Flaherty ima besedo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Naj odgovorim na nekaj vprašanj in moj kolega gospod Diring bo podal bolj tehnične odgovore. Gospod Diring bo odgovoril na vprašanje v zvezi z kvotami invalidov. Res je, da kvote niso najboljša rešitev, gre za trud, kako rešiti ta problem. Strinjam se z njo, da je treba nadzorovati kvot in poskrbeti za kvalitetna delovna mesta, ki jih pokrijejo s temi kvotami. Torej, zelo natančno moramo spremljati, kaj se dogaja na tem področju. Res je tudi, da je izobrazba ključnega pomena ne samo za invalide, ampak za vse. To velja tudi za Rome, naprimer. Vendar pa ne moremo spregledati tega, da obstaja tesna povezava med dobro izobrazbo in kvalitetnimi delovnimi mesti in še uveljavljanje zakonodaje v kontekstu resnih zlorab delavcev. Govoril sem o pomankanju sodnega preganjanja na tem področju v državah članicah Evropske unije. In še odgovor na vprašanje gospe Kari. Govorili ste o sodnem preganjanju, o nadzorovanju in da ko odpravimo določene vrste zlorab, najdejo podjetja nov način za zlorabe. Obstaja pomankanje dobre volje v država šnice, da se lotijo in odpravijo takšne vrste zlorab koga zlorabljajo. Ne gre za državljane in ljudi, ki bi bili običajni državljani. Gre za ljudi, ki so na obrobju družbe. Gospod Martan, vi ste omenili vprašanje meja. Naša študija je s tem v zvezi raziskovala vprašanje priseljevanja na splošno in se ne osredotoča samo na tiste, ki prihajajo od zuna Evropske unije in ne obravnava samo priseljenci iz drugih držav članic. V drugem kontekstu pa smo raziskali natančno to področje in Ugotovili smo, da tisti, ki prihajajo v Evropsko unijo, niso gospodarski priseljenci, ampak eh, bežijo pred nemogočimi življenskimi razmirami. Tri petine ljudi priseljencev prihaja iz eh, prvih desetih držav, ki pošpošljajo največ beguncev. Govorili ste tudi o kolektivnem pogajanju. Gospod Diring vam lahko bolj podrobno odgovori na to vprašanje, lahko pa, pa vam podam naslednjo izjavo. Nekateri sektori, ki smo jih preučili v tej študiji, niso zelo dobro organizirani, naprimer, ko so gospodinska dela, kmetijstvo in reforme bodo zelo težko izpeljane na tem področju. Gospod Lopes je govoril o gospodarskih in socialnih pravicah in lahko se samo strinjam z vami. Listina temeljnih pravic podaja državljanske pravice, politične pravice, socialne pravice in vsaka država članica je tudi del konvencije Združenih narodov o socialnih in kulturnih pravicah. In to je povezano tudi s človekovimi temeljnimi pravicami ne moremo napredovati, ne da bi priznali gospodarske in socialne pravice vsem v naši državi. In gospod Martin, najlepša hvala. Res je, zelo težko je opraviti resno analizo takšne situacije, ne da bi upoštevali tudi enakosti med spoloma in položaja žensk. Izkušnje žensk so bile vedno negativne in stvar se slabša. To smo tudi upoštevali v znanosti in v metodologiji, ki smo jo uporabili. Tukaj morajo sindikati odigrati zelo pomembno in ključno vlogo, zato da poskrbijo za zdrave evropske družbe. Podpreti jih moramo, da lahko opravijo svojo vlogo na najboljški način. Gospa predsednica, sedaj bi predal besedo gospodu Delingu. Um, Hvala lepa. Poskušal bom povdaviti nekatera vprašanja, ki so izhajala iz skorajda vseh vprašanj, ki ste jih postavili. Nekatere teh zadev se dotikajo vloge uh, poslovnih modelov in pa um, to je povezano tudi z organiziranim kriminalom. Rad bi povedal dve stvari v zvezi s tem. Nekatere teme, kot je tih otapljanje, Eh, uživajo veliko pozornost in eh, te zadeve smo zelo dobro raziskali. Ko pa gre za uh, izkoriščanje v pogodbenih pogojih, uh, tukaj zadeve nismo dobro preiskavi in uh, tu primankuje znanja. In vprašanje je, kako se zadeve raziskujejo. Uh, In eh, to je eh, prva raziskava v zvezi s tem. Tako da eh, razvoja ne poznamo prav dobro. Šele ko bodo preiskave tekle nekaj časa, bomo videli, kako se zadeve razvijajo. Mi smo predlagali sledeče, da bi ustvarili politike proti organiziranemu kriminalu ampak ne eh, takšne, ki bi se specifično nanašale na trgovino, na tihotapljanje in pa na spremljanje oziroma nadzor na področju izkoriščanja pogodbenih odnosov. Predlagali bi raje to, da bi to, eh, to pokrival mandat določenih eh, politik oziroma da bi mandate razširili na ta način, da bi eh, pokrivali tudi izkoriščanje v pogodbenih odnosih, ne pa da bi ustvarjali novo orodje eh, ki bi ga prevzeli potem specialisti. Pomembno je videti, kako eh, izkoriščanje delovne sile jim je povezano s tih otapljanjem. In treba je videti, kako bi lahko strokovno znanje z enega področja uporabili tudi na drugih področjih. Potem, kar se tiče izkoriščanja delovne sile. Uh, torej, ne gre za to, da bi podjetja izkoriščala uh, uh, um, um, uh, um, migrante. To so pogosto obstoječa podjetja. To ni nek organiziran uh, kriminal. Tukaj ne gre za običajno vrsto kriminala. Uh, Sedaj delamo na mnenju o podjetjih in človekovih pravicah. Tukaj gre za pravno odgovornost podjetij. Pogledali smo si pravni položaj in našli smo številna orodja, ki jih imajo na voljo podjetja, pa jih ne uporabljajo. Včasih ne na pravni ravni, včasih ne na praktični ravni. Imamo naprimer direktivo o sankcijah. In imamo številne sankcije, naprimer objavljanje eh, tistih seznam, seznamov za podjetje, ki so bila obtožena zaradi izkoriščanja. Potem ustvarjati možnosti, da bi zaprli ta podjetja ali pa da jih postavili pod eh, državni nadzor, torej tista podjetja, ki so izkoriščala delavce in tako naprej. Torej, v vseh teh instrumentih smo ugotovili, da pravno ali praktično izvajanje ne poteka v redu. Torej, Več moramo storiti na, za, eh, na področju izvajanja, ne pa da uvajamo novo zakonodajo. In eh, ugotovili smo neza, nekaznovanost, ki je zelo značilno za to področje in to tudi potrjuje to, kar sem povedal prej. Postavili ste številne vprašanja, ki so povdarjala pomembno ulogo eh, sindikatov. V našem poročilu smo povdarili primere dobre prakse. In ti so povezani s tem, da, se, da sindikati podajajo informacije delavcem. Eh, to je povezano tudi s, nadzor, s nadzorom in pa s tem, da se vzpostavljajo več institucionalni načini sodelovanja na tem področju. Drugače je, ko gre za pooblastila. Torej, položaj so zelo različni, kar se tiče pooblastil, kar se tiče moči sindikatov. Naprimer, na Danskem imajo ti eh, veliko moč. Torej, na Danskem so problem izkoriščanja eh, delavcev na domu kar precej dobro eh, rešili. Potem na področju nadzora, na področju obveščanja delavcev, pa uh, bi lahko še več storili. Torej, to so zelo pomembna področja. Kar se tiče žensk, zanimivo je to, da uh, moške žrtve pogosto tiže spregovorijo o tem. Za moške delavce je zelo težko sprejeti to vlogo žrtve. Kajti oni še vedno, dokler lahko zaslužijo toliko denarja, da ta denar pošiljajo domov, se ne doživljajo kot žrtve, ampak uh, se doživljajo kot uh, ljudi, ki pač uh, delajo za to, da bi nekaj zaslužili. Dobro, hvala lepa in uh, sedaj zadnja beseda. Še našemu tretjemu govorniku, gospodu Hama Junpuru. Eden največjih izzivov, s katerim se soočamo, je eh, pomankanje podlage. In zato bomo poskušali postaviti neko globalno oceno, neko podlago, na kateri bomo lahko delali. Kajti eh, gospa Kelly je eh, povprašala po trendih in če vam želimo povedati, kakšni trendi so, ali se več ljudi izkorišča ali ne, potem moramo imeti. Eh, podatke za deset let in tega vam sedaj ne morem povedati. Zato poskušamo izboljšati globalne ocene, zato da vam bomo lahko podali boljše informacije v zvezi s tem. Potem bi rad se navezal na to, kar ste še vidni povedali. Treba je izvajati predpise, ki jih že imamo. Dejstvo je, da ne izvajamo zakonov, ki jih imamo. Nekatere zakone moramo spremeniti, zato da bi zagotovili, da bodo žrtve uživele enako zaščito kot vsi drugi. To tudi zahteva protokol o izkoriščanju dela. Torej, če ste žrtev, potem morate uživati enako zaščito in enaka pravna sredstva in pa nadomestilo kot katerikoli drug delovec v državi, torej tudi kot tujec. Potem ste povprašali po mandatu delovnih inšpektorjev ali bi jih lahko izboljšali, ali bi lahko tukaj uporabili najboljšo prakso iz drugih držav. E, torej, e, e, delovni inšpektori ne morejo obiskovati delovcev na domu, ki so ponavadi najbolj izkoriščeni in lahko bi razmišljali o tem, da bi razširili mandat delovnih inšpektorjev, da bi lahko to zagotavljali. Diskriminacija je velik element ranljivosti. Ljudje so ranljivi ker prihajajo iz vrste migrantov, beguncev, ker so na poti, ker so ženske ali otroci, ker eh, ljudje nimajo dostopa do uh, trga dela. Torej, to so ti poglavitni razlogi, ki jih uh, seveda moramo rešiti. Hvala. Hvala lepa. Za nami je zelo zanimiva razprava. In kot vedno izvajanje obstoječih zakonov eh, je nekaj pomembnega in to ste vsi povdarili. Zahvaljujem se vsem trim govornikom, res lepa hvala. In eh, predlagala bi petminutni odmor, eh, preden začnemo z glasovanjem ob desetih. Um, Kolegice in kolegi, sedaj bomo nadaljevali z glasovanjem. Imate vsi seboj glasovalne eh, kartončke, ste pripravljeni, da začnemo? Torej, ne bom uporabljala kladivca. Dobro, prvo poročilo, v katerem bomo glasovali, je eh, mnenje o doložbah civilnega prava o robotiki. Kompromis ena. Štiri skupine, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dva, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Eh, predlog spremembe 14. Kdo je za? Proti? Zavrnjen? Potem eh, glasovanje po delih, eh, predlog spremembe 16. Prvi del, to je za, proti. To bomo preverili. Glasujemo. Torej, glasujemo o prvem delu. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejet drugi del. Kdo je za, proti, zdržani. Mislim, da moramo tudi tega preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 3. Kdo je za? Proti? zdržani. Sprejet. Predlog spremembe 18. Kdo je za? Proti? Zavrnen. Sedaj pa kompromis 4. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog spremembe 40. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis pet. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis šest. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 50. Kdo je za? Proti? Zdržani? sprejet. Predlog spremembe 51, kdo je za, proti, zdržani. Tudi ta je sprejet. Kompromis 7, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 61, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 68. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 71. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen predlog spremembe 74. Kdo je za? Pr proti? Vzdržani? Zavrnen. 76. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 77. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. Želite, da to preverimo? Dobro, preverimo. 77. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 78. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. Kompromis 9. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Kompromis deset. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 94. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Potem imamo glasovanje po delih v zvezi z predlogom spremembe 96. Prvi del. Kdo je za? proti, zdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, dajala bi sprejet. Tretji del, kdo je za, proti, zdržani. Mislim, da bi preverili tretji del. Torej, glasujemo o tretjem delu predloga spremembe 96. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 97. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. 98. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. Želite, da preverimo? Torej, preverjamo 98, glasujemo. Ste glasovali, konec glasovanja? Sprejet. 99, kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverili bomo tega. Torej, glasujemo o predlogu spremembe 99. ste že glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. In sedaj poimensko glasovanje oziroma končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa eh, uvedba programa za podporo strukturnim reformam za obdobje od 2017 do 2020. Najprej um, eh, dva identična predloga spremenb 58, 59, ki poskušata zavrniti celotni predlog. Kdo je za? Kdo je proti? Zavrnjena. Sedaj pa predlog spremembe uh, eh, 187. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 188. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Zavrnen. Kompromis U. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 191. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnen. Predlog spremembe 192. Eh, Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnen. 193, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 195, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo? Dobro, e, preverjamo 195. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. Sedaj pa 196. Eh, ni dovoljen, torej 197, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 198, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 199 je omaknen. Se pravi, predlog spremembe 19, kdo je za, proti, zdržani, sprejet predlog spremembe 200. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnen. Predlog spremembe 20. Kdo je za? Proti? Zdržani? Preverili bomo. Mislim, da je bilo to zavrneno, ampak vendar je. Torej glasujemo o 20. Konec glasovanja. sprejet. Kompromis v, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis dvojni v, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 23, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 24. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog spremembe 203. Kdo je za? Proti? Zdržani? To bi preverili. Preverjamo predlog spremembe 203. Glasujemo. Konec glasovanja. Nedvomno sprejet. Predlog spremembe 25. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 204. Kdo je za? Proti? Zdržani? Preverimo. Preverjamo 204. Glasujemo. Torej, glasujemo o 204. Konec glasovanja. Zavrnen. Predlog spremembe 205. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. Kompromis X. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 211. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Zavrnjen. Kompromis Y. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog spremembe 214. Aha, tukaj imamo ustni predlog spremembe. Presentamos. Gospa predsedujoča, želi smo ustni amanma, da bi nadomestili social well-being, social cohesion. Are there any objections? Ima kdo kaj proti? Je kdo proti temu predlogu spremembe? Ne? Dobro, potem bomo o tem glasovali. Kdo je za? Proti vzdržani? vzdržani. Se pravi, čujem, eh, najbolje, da to preverimo. Dobro, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 215, kdo je za? Proti zdržani, zaprnen. Dobro, bomo preverili. Glasujemo o 215. Ste glasovali? Konec glasovanja? Zavrnen. 216. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? 216. 217, kdo je za, proti, osržani, sprejet. 218, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 219, nepredmeten. Sedaj pa 220, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Zavrnjen. 221, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 222, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 223, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis z, kdo je za, proti, vzdržani. Vzdržani. Sprejet. Kompromis AA. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis AI. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis AB. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Sprejet. Kele spremembe? 234. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Ampak preverjamo 234. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 235. Kdo je za? Proti? Zadržani? Zavrnjen? 30. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet? 236 postane brezpredmeten, potem 237 je tudi brezpredmeten. Oziroma ne, se pravi, čujem. Glasujemo o 237. Kdo je za, kdo je proti? To bomo preverili. Torej, preglasujemo 237, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. Potem predlog spremembe 238 z ustnim predlogom spremembe. Ima kdo kaj proti temu ustnemu predlogu spremembe? Ne, dobro, glasujemo o tem, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Preverjamo 238. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Potem predlog spremembe 239. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 240. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 241. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis AC. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, sprejet. 243. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnen. Potem 32 in 244 skupaj. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeta. Potem 33. Kdo je za? Proti воздержание, сприет. 265 je bil omaknen, eh, torej prehajamo ko 34. Kdo je za? Proti? Razdržani? Sprejet? 35. Kdo je za? Proti? Razdržani? Sprejet? Potem 246. Kdo je za? Proti? Razdržani? Zavrnjen? 200. 47, kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet? Kompromis AD, kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet? Kompromis AH, kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet? Predlog spremembe 254, kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjen. 255. Kdo je za? Proti. Vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo o 255. Konec glasovanja. Zavrnjen. Dvesto šestinpetdeset, kdo je za? proti. Zdržani, tudi tega bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis AE. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 259. Kdo je za? Proti. Zdržani. Se vrnem. Potem 260. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. 261. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. Kompromis AF. Kdo je za? Proti. Zdržani. Spregit kompromis AK. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 267, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 38, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 268, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 268, kdo je za, Torej 268, kdo je za? Proti? Ozdržani? To bi preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zapadnjen. glasujemo o eh, 2.69, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je bil zavrnjen. Potem 39, kdo je za? Torej, kdo je za 39 proti vzdržani sprejet? 271, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 272, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 273, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Torej, preverjamo 273. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 274. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. 275. Kdo je za? Proti. Zdržani. Tudi to bomo preverili. Torej, glasujemo o 275. Konec glasovanja. Zavrnjen. 40. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 276. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 277. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. 200. Torej, nadaljujemo z 41. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet. Potem predlog sprejme 279. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. 42, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Triinštirideset, kdo je za? Proti, vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo o 43. Ste vsi glasovali? ILS ima en glas preveč. Sedaj je v redu. To je sprejeto. Dvesto enainosemdeset. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To bomo tudi preverili. Torej, glasujemo o 281. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Z veliko večino. Kompromis A, J. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeti? 283 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 284 za, proti, vzdržani, sprejeto, 285 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 286 za, proti, vzdržani, sprejeto, 287 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, Predlog spremembe 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AG za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 289. Ne, o tem ne glasujemo, se pravi čujem.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 Ne moramo glasovati o 289, eh, ker bi o tem glasovali samo, če bi sprejeli 287, torej o tem ne moramo glasovati. Naslednje je predlog spremembe 50. Kdo je za? 50. Kdo je za? Proti? vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 51. Za, proti, vzdržani sprejeto. 294 umaknjen, 295 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem bomo glasovali v bloku 52, 53, 54, 55 in 56. Kdo je za? Proti? Zdržani? Preverili bomo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa uh, 296, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 298 za, proti, vzdržani, sprejeto. 299, 53 eh, eh, je bil eh, del bloka. Sedaj 299 za. On our list it's 21, but it won't be on yours, I'm sure. So this is... Torej, 299, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. E, uvodne izjave, kompromis G, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 63 e, je nedopusten. 64, torej z ustnim predlogom spremembe, ima kdo kaj proti ustnemu predlogu spremembe? Kdo je za? Proti? Zdržani? Mislim, da bi to morali preverili. Preverjamo predlog spremembe 64. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem predlog spremembe 73, 74 skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. Kompromis B za, proti, vzdržani, sprejeto, 80 nedopusten, 81 za, proti, vzdržani. Okay, I, I'm, I'm sure Mislim, da je sprejeto. Kompromis E za, proti, stršani, sprejeto. Predlog spremembe 83 za, proti, stršani, zavarnjeno. Kompromis C za, proti, stršani, sprejeto. 91 za, proti, stršani, zavarnjeno kompromis te za, proti, stršani, sprejeto. 101 za, proti, stršani, zavrnjeno. Kompromis F za, proti, stršani, sprejeto. Potem nek kaj strani naprej, 109 za, proti, vzdržani, sprejeto, 110 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis H za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis I za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis I za, proti, vzdržani, sprejeto, Potem predlog spremembe 126 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisija za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis N za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis R za, proti, vzdržani, sprejeto. 135 za, proti, zdržani, ne. Se opravičujem, o tem ne glasujemo. 136 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis K za, proti, vzdržani, sprejeto. predlog spremembi 142 za, proti, stršani, zavrnjeno. 143 za, proti, stršani, zavrnjeno. Kompromis L za, proti, stršani, sprejeto. Sto šestinštirideset za proti vprašanje zavrnjeno. Kompromis M za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa 156 eh, in 157 skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis O za, proti, vzdržani, sprejeto. 161 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis P za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 166 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis Q za, proti, vzdržani, sprejeto. 169 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno 170 za, proti vzdržani, zavrnjeno 171 za, proti vzdržani, sprejeto. 177 za, proti vzdržani, zavrnjeno 171 za, proti vzdržani, zavrnjeno kompromis s, za, proti, stršani, sprejeto. 180 za, proti, stršani, zavrnjeno. Sto triinosemdeset za. Ne, se opravičujem, počakajte. Sto dvainosemdeset za proti, vzdržani, zavrnjeno. 183 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis T za, proti, vzdržani, sprejeto. 185 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa imamo končno glasovanje, po imensko glasovanje glasujemo.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 So now we move. Sedaj gremo naprej. Mnenje o poročilu o izvajanju programa Erasmus. Najprej kompromis A za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis V za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis O za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 25 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis T za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis S za, proti, zdržani, sprejeto kompromis kusa proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 32 proti vzdržani sprejeto. Kompromis N za proti vzdržani sprejeto. Kompromis B za proti vzdržani sprejeto. Se opravičujem s ustnim predlogom spremembe, ima kdo kaj proti ustnemu predlogu spremembe? Dobro, potem kompromis B za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis C za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis R za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis G za, proti, zdržani. Sprejeto. Če želite preveriti, bomo preverili. Glasujemo o kompromisu G. Konec glasovanja definitivno sprejeto. Sedaj pa kompromis L za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis I za, proti, vzdržani, sprejeto proti, stršani, sprejeto. Predlog spremembe 56 v dveh delih. Prvi del za, proti, stršani, sprejeto. Drugi del za, proti, stršani. To bi preverila. Preverjamo drugi del predloga spremembe 56. Konec glasovanja zawadniano. Kompromis F za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 62 za, proti, vzdržani, preverjamo. Preverjamo 62. Ni bilo dovolj uh, rok v zraku. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 63 za, proti, stržani, eh, zavrnjeno. Kompromis D za, proti, stržani, sprejeto. 78 za, proti, stržani, sprejeto. Kompromis K za, proti, stržani, sprejeto. Stršani sprejeto. Kompromis E za, proti, stršani sprejeto. Kompromis P za, proti, stršani sprejeto. 95 za, proti, stršani sprejeto. 98 za, proti, stršani sprejeto proti staršani. Preverjamo. Preverjamo 98. Okay, votes closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Potem pa kompromis H za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 103 za, proti, zdržani, sprejeto. 104 za, proti, zdržani, sprejeto. 105 za, proti, zdržani, sprejeto. 108 za, proti, vzdržani, sprejeto. 114 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 115 za, proti, vzdržani, sprejeto. kompromis M za, proti, vzdržani, sprejeto. 118 za, proti, vzdržani, sprejeto. 125 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 127 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis U za proti vzdržani sprejeto. 137 za proti vzdržani sprejeto. 138 za proti vzdržani sprejeto. 139 za, proti, stršani, sprejeto. 140 za, proti, stršani, sprejeto. 166 za, proti, stršani, to bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 166. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 148 za, proti, zdržani, sprejeto. Potem pa uvodne izjave, predlog spremembe ena za. Ali jih glasujete v bloku? Ena do sedem. Ena do sedem za, proti, zdržani, sprejeti. Predlog spremembe osem za, proti, zdržani, sprejeto. Devet za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa končno glasovanje elektronsko glasujemo. Everyone voted. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? In z veliko večino sprejeto. Sedaj pa k vprašanju za utni odgovor o vzpostavitvi jamstva za znanja in spretnosti. Glasovali bomo o kompromisnem besedilu za celo eh, vprašanje. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto in sedaj gremo. Vse ostalo je brezpredmetno. In sedaj prehajamo na dokončno elektronsko glasovanje. Glasujemo. Končno glasovanje elektronsko. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano z veliko večino sprejeto. In to bo šlo na plenarno zasedanje novembra. Uh, Drage kolegice in kolege, naslednja točka na dnevnem redu eh, je povezana s komisijo in delegiranimi akti. Eh, potem pa bomo imeli eh, nadaljno predstavitev o Evropski prireditvi za mlade tu v tej eh, dvorani imamo 100, 210 sedežev. 100 mladih se nam bo pridružilo. Zato prosim poslanke in poslance in zaposlene, naj se usedejo čim bolj v ospredju Če bodo prišli še drugi poslanci na ta dogodek eh, za mlade, je to seveda dobro, vendar treba je pustiti tudi prostor mladim, eh, ki eh, se nam bodo pridružili in dobro je, da se usedejo, da dobijo slušalke. Torej pozivam vas, da se usedete spredaj v dvorani. Mislim, da bi bilo težko, če eh, so imena na meščena na mestih, eh, potem se tam ne bo nišče usedel. Eh, torej, eh, če se le da, pridite naprej in puščajte prosta mesta v eh, zadnjem delu dvorane. Okay, so on... Dobro, naša naslednja točka je zelo tehnična. Tu gre za delegirani akt, edini delegirani akt za ESF. Tu gre za poenostavljanje eh, obračuna za povračilo izdatkov državam članicam. Eh, direktorja iz GDP. Za poslovanje Adriano Sukovo bom eh, prosila, da predstavi to temo. Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, člen 41 eh, uredbe omogoča komisiji, da sprejema delegirane akte za standardne stroške na enoto in pavšalne zneske za poravnavo izdatkov državam članicam za določene operacije te eh, zneske je mogoče eh, prilagajati brez razprav s komisijo. Eh, sprejet je bil delegirani akt lani julija, to je sedaj priloga. Cilj eh, Evropske komisije je jasen, mi se želimo osredotočati na doseganje rezultatov in želimo čim bolj poenostavljati procese in eh, eh, stroške in povračila stroškov, izdatkov, zato da bodo države članice lahko dosegale čim boljše rezultate z malo denarja, ki ga imamo v proračunu sprejetje eh, delegiranih aktov eh, prinaša eh, mnoge koristi in sicer na ta način zagotavljamo pravno gotovost za države članice, ki imajo poenostavljene opcije za obračun stroškov. Mi omejujemo tudi preverjanja stračun revizor, strani raz, revizorjev, eh, omogočamo lažjo implementacijo projektov in mi lahko eh, te izdatke eh, eh, in ta pristop uporabljamo eh, za izdatke, ki so stotstotno javno financirani. Torej, tu izhajamo iz uredbe o Evropskem socialnem skladu, člen 41, ni vedno vsega, potrebno, da se pač eh, države članice odločajo za eh, en prestop eh, obračunavanja. Mi dajemo eh, državam članica eh, fleksibilnost eh, in eh, lahko pač zahtevajo eh, pavšalne zneske za povračilo izdatkov. Eh, torej tu lahko poštevajo prakso na terenu in ko se ko države eh, članice to predlagajo, enkrat na leto eh, prilagajamo te standardne stroške na enoto. Dejstvo pa je, da to velja samo za Evropski socialni sklad in ne za druge ukrepe. E, torej, delegirani akt je bil sprejet e, leta 15 e, in tu so bili opredeljeni standardni stroški na enoto in pošaljni zneski in temu se dodajo seveda priloge, aneksi in mi sedaj pač eh, dodajamo tako prilogo. Prva priloga je pokrivala samo Francijo in Švedsko, ki sta pač eh, predlagali samo standardne stroške na enoto. Eh, Francija je to želela za kritje stroško pobude za mlade. Švedska pa je želela pokritje tudi drugih prednostnih področji. Prva sprememba delegirane uredbe eh, je bila sprejeta 18. marca 2016, eh, torej mi ne spreminjamo uredbe, eh, prvotne uredbe, temveč spreminjamo uh, samo priloge za Belgijo in Češko republiko. Tu gre za uh, Češko, za področje uh, varstva otrok. Uh, za Belgijo, za področje zaposlovanja. E, s tem so torej e, pokriti e, stroški, standardni stroški za, na enoto. Za Češko imamo dve novi področji, kjer smo se dogovorili za opredelitev standardnih stroškov na enoto. Tu gre za usposabljanje eh, zaposlenih, eh, potem pa eh, tudi za kritje določenih stroškov za študente in podobno. Eh, stroške na enoto za varstvo otrok so tudi s tem pokriti, to je bilo že sprejeto v eh, prejšnji uredbi. To se bo sedaj eh, uporabljalo tudi za operativni program za Prago. Imamo tudi stroške na enoto za eh, usposabljanje zaposlenih, eh, potem za uveljavljanje minimalnih plač za kadre. Mi smo se oprli na uradne statistike za področje izobraževanja. Ti standardni stroško na enoto enoto, bodo verjetno pokrili 400 milijonov evrov eh, porabe v Češki republiki. Eh, dogovorili smo se tudi za pomoč za zaposlovanje invalidov. To je pač predvideno v naslednji prilogi. Eh, tu ne gre za velike programe, gre za obseg desetih milijonov evrov in tudi to ehm, se lahko še prilagaja. V Italiji imamo, torej tu imamo veliko prilogo za Italijo, dve velike področji sta pokriti, najprej nacionalna eh, pobuda za mlade, eh, potem eh, podpora za štipendije na področju raziskav, pri operativnem programu za zaposlovanje mladih smo uporabili eh, regionalne podatke, eh, potem eh, postavke za mobilnost, ki veljajo na nacionalni in evropski ravni, potem eh, vzeli smo tudi eh, podatke za eh, študente, ki opravljajo doktorat, prilagajanje za Italijo, je tudi eh, predvideno, se pravi, vse je odvisno od potrošniškega indeksa, če se ta spremeni za več kot pet odstotkov, bo prišlo do prilagajanja. In to, kar mi pričakujemo, je, da se s tem pokrije 500 milijonov uh, uh, v Italiji. Za Slovaško imamo uh, dve, uh, dvoje standardnih stroškov na enoto podpiramo vključitev v vrtce, osnovne šole. E, ti stroške na enoto pokrivajo stroške zaposlenih, e, usposabljanje. 80 e, milijonov evrov bo porabljeno na ta način. Nemčija. To je prva regija Mecklenburg-Vorpommern, devet eh, standardnih stroškov na enoto bo tu predvidenih, vključujoče šole eh, za otroke s posebnimi potrebami, bodo tu eh, dobile ustrezno obravnavo, treba je vzpostavljati učitelje, 14 milijonov evrov bo porabljenih na ta način, zaenkrat ni bilo nobene zahteve po prilagajanju tega zneska. Če Mecklenburg-Vorpommern meni, da eh, ti stroški na enoto niso realistični, se lahko ponovno pogajajo o postavkah. Zadnja država članica, ki je predlagala eh, stroške na enoto, je nizozemska. Tu imamo tri. Um, gre za, uh, torej, uh, z, za uh, zapornike uh, in uh, njihove programe. Vse bo odvisno od uh, dneva intervencij. Mi smo izračunali neko dnevno postavko. Nizozemska bo v tem operativnem programu imela 43 milijonov evrov. Skratka, mi imamo zelo velik interes, eh, da bi pač eh, izvajali ta člen in delegirani akt. Standardni stroške na enoto bodo sprejeti v prilogah k eh, Eh, uredbi. Eh, tu gre za 2,9 milijard evrov. Eh, države članice pripravljajo tudi nove predloge za opredelitev standardnih stroškov na enoto in komisija želi opredeliti standardne stroške na enoto na evropske ravni, to bo veljalo za vse države članice, tega ne bo treba več utemeljevati, ne bo treba eh, določati metodologije, to je tudi poenostavljanje, eh, torej naše delo teče, pričakujemo torej še en delegirani akt, ki bo izgledal eh, opredeljeval standardne stroške na enoto na evropski ravni, pa tudi še na nacionalni ravni. To naj bi se zgodilo v začetku leta 2017 in o tem bomo še razpravljali. Najlepša hvala. Zdaj odpiram razpravo tudi za poslance. Prvi na seznamu je gospod Lopez. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Moje vprašanje je zelo enostavno. Na kakšen način mislite, da bi ta postopek ponostavljenih stroškov lahko vplivalo na jamstvo za mlade, glede na to, da je najvišja stopna brez poselnosti med mladimi, še posebej v državah kot je Španija, kjer imamo veliko težav z izvajanjem davčne politike. And I also saw Jean Lambert. Tudi Jean Lambert se je javila k besedi. Najlepša hvala. Predpostavljam, da bomo s tem znižali stopnjo napak v država šencah, kar je zelo dobro. Ponastavitev pomeni tudi, da lahko mogoče postrožimo pogoje za poročevanje. Zanima me tudi, če bo poenostavitev vplivala tudi na koristnike, ki vodijo te programe. Tudi oni namreč morajo praviti računovodstvo in voditi knjige. Zanima me tudi, če je če to velja tudi za njih. Gospod Krinski. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da obstajajo razlogi za to, da pohvalimo ta predlog komisije. Obstaja namreč nujna potreba potem, da poenostavimo. povračilo izdatkov. Kot smo že slišali, bomo s tem verjetno znižali stopnjo napak, ki smo jo opravili. Lahko vam potrdim, da je to eden od priporočil, ki smo jih obravnavali v odboru za nadzor nad proračunom, ki smo ga podali komisiji. Predlog, ki smo ga videli danes, mislim, da izdatno prispeva k temu. Naslednja je Marjan Harkin. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi komisiji za napredek na tem področju. Pregledala sem zadnje poročilo računskega sodišča. Zanima me, kakšno je njihovo mnenje, kakšno priporočilo so podali ali pa smernice. Navezujem se tudi na vprašanje Jean Lambert, ponostavitve stroškov in povračila izdatkov. Veliko slišimo o Evropski uniji, o birokraciji, o zakomplicirani zakonodaji, pravilih in skušala sem razložiti, da moramo vsako leto pritisniti na rdeč, zelen ali beli gumb, ko sprejemamo proračun. Želela sem zastaviti to vprašanje, ki ga že zastavila Džin, če ta ponostitev lahko prenesemo na vzdolj po lestvici torej, da se poenostavljajo pravila tudi za koristnike in vodje projektov in da bomo s tem lahko resnično znižali stopnjo napak. Zadnji na seznamu je Tomas Mann, najlepša hvala. Pravzaprav mi ne bi bilo treba spregovoriti, ker sem želel ponoviti to, kar smo že slišali. In zelo dobro je, da imamo poslanci različnih političnih skupin enako mnenje. Imamo programe z različnih področji, <clears throat> politik in različnih evropskih programov. Veliko krat torej poslušamo o zapletenosti. Ponastitev je izredno pomembna na tem področju, da lahko resnično dobimo vloge in da ne bodo zafrustrirani zaradi tega in da ne bodo vedno znova dejali, da nič ne storimo. Torej, delati moramo za tiste, ki resnično delajo s temi projekti, da lahko resnično potrdijo, da imajo kaj od tega bomo resnično lahko poskrbeli za porastitev, da bomo to lahko prenesli tudi na druge programe. Imamo evropsko dodano vrednost, to je jasno, imamo pa programe, kjer se ničesar, eh, kjer se nič ne premakne. Če bomo resnično, konkretno lahko ukrepali za konkretne rezultate, bomo lahko govorili o dejanski evropski dodani vrednosti. Najlepša hvala. Thank you. Um, I... Najlepša hvala. Slišali ste zanimivo mnenje, ki gre v isto smer. Najlepša hvala. Najlepša hvala, da se strinjate s tem našim delom za poenostavitev. Res je, da države članice, ki so razvile poenostavitev, standardnih stroškov na enoto in pašalnih zneškov potrjujejo to, da je ponastavitev dobra in da je to dobra za upravičence in koristnike projektov in programov. Zato mislimo, da gre za zelo pomemben korak naprej. Delo še ni stotstotno upravljene, države članice morajo sprejeti odločitev o tem, če bodo sprejele enak pristop z delegirano uredbo smo sprejeli upredelitev standardnih stroškov na enoto in države članice lahko to tudi uporabijo. Dobili smo pozitivno oceno računskega sodišča, da ko se uporabi o, pre, o poenostavitev povračila izdatkov, To pomeni stabilnost za države članice, manj napak. Države članice dobro vedo, kakšen je proračun, koliko sredstev imajo na voljo glede pobud za mlade in zaposlovanje mladih. Tudi za Španijo smo razvili poenostavitev postopka za povračilo stroškov. Seveda tukaj obstaja še veliko izzivov nismo se še predali. Veliko različnih možnosti je še za poenostavitev, še posebej, ko gre za pobudo za mlade. Želimo uvesti poenostavitev opredelitve standardnih stroškov na enoto, ki bo veljala tudi za Španijo in to bodo lahko upravili ko bodo izvajali evropsko pobudo za mlade. To je zelo pozitivno za države članice in za regije. Te imajo namreč potem lahko res boljši pregled nad stroški, nad izdatki in da te potem tudi pregledajo in preverijo. Tako bodo usposobili eno osebo za to, ki bo lahko opravljala to, ta poenostavljen postopek. Ni prišlo še velikih sprememb na področju pobude za mlade v Španiji, zaradi tega, ker je tukaj poročilo zdatkov še vedno takšno, ki temeli na resničnih realnih izdatkih. Torej, rok za vložitev sprememb je 15. november v parlamentu, pa bo to 31. parlament. Naslednja točka na dnevnem redu se začne ob pol dvanajstih in gre za predstavitev o evropski prireditvi za mlade.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 colleagues, can I ask if you know... Spoštovani kolegi, mogoče veste za kolege, ki ne bodo prišli, lahko odstranite njihove napise z imeni, da se bodo mladi lahko usedli na njihovo mesto. Če veste, da nekoga ni iz EKR in veste, da ne bodo prišli, mogoče bi bilo prav, da odstranimo tablice in napise z imeni, zato da se bodo mladi lahko posedli. Jean, if you can come forward, that's Jean, se lahko presedete v spredje, da bomo naredili prostor za mlade. If anyone still hasn't got a seat, please come. Če kdo nima prostora, prosim, kar zasedite spredaj mesto, ker imamo še nekaj mest. colleagues, um, I think we should make a start. Kolegi, mislim, da lahko kar začnemo. Mogoče bo še kdo prišel, vendar pa se zavedam, da že zamujamo in radi bi čim več časa namenili tej priložnosti. Dobrodošlico bi rada zaželela vsem mladim, približno sto jih je iz mest kot so Štrasburg, Lež, Riga. Torej, dobrodošli vsi skupaj. Now the, the second edition of the Torej, druga ponovitev Evropske prireditve za mlade je bila organizirana v Štrasburu maja letos. Zbralo se je okrog 7500 mladih, ki so razpravljali o predlogih in odeja za prihodnost Evrope. Današnja prireditev naj bi poskrbela za spremljanje tega dogodka. Nimamo veliko časa, zato bi zaprosila vse skupaj, da se držite omitve časa, vendar pa se še posebej veselim, da lahko pozdravim tri udeležence pobude AI, ki bodo predstavili nekaj področji, govorili bomo o delovskih migracijah, o razvijanju znanj in pa mladi podjetniki in zagonska podjetja. Format eh, te prireditve je pregled idej, ki smo ga razvili za AI. Trije mladi bodo predstavili svoje ideje in trije poslanci bodo odgovorili na njihov predlog. Vse smo torej načrtovali. Ne, najprej predstavim naše govornike. Imamo Lorenza Nojna iz eh, Nemčije, ki bo predstavil idejo razvijanja znanj, zato da se soočimo s brezposobnostjo med mladimi, ki bo govoril tudi o mladih podjetnikih in o zagonskih podjetij. Imamo tudi Meliso Tivki, ki je iz Rudnega kraljestva, ki bo predstavila ideje o migrantih na trgu dela, o mladih podjetnikih in zagonskih podjetij. Imamo tudi Leonie Schulz iz Nizozemske, ki bo predstavila ideje in predloge o migrantih na trgu dela in o ukrepih za oblažitev brezposobnosti med mladimi. Imamo tudi hashtag za Twitter, tole lestvico, ki se imenuje EYE 2016. Torej, vsi lahko spremljate ta dogodek po Twitterju. Torej, namenili smo dve minuti za govornike Evropske predite za mlade, dve minuti za poslance in potem minuto za odgovore. Na koncu vsakega sklopa pa bomo dali besedo generalnemu direktorju, gospodu Servoksu, ki bo odgovoril na celotno razpravo v imenu komisije. Torej, prosim vse, da se držite omejitve časa. Ne bom uporabljala kladilca prevečkrat, vendar pa so me opozorili, da se moramo držiti, držati časa. Torej, prva tema je e, migranti in trg dela. Vabim Leni Šulc, da začne z razpravo. Evropski parlament bi moral izvesti sistem, ki bi vzpostavil možnost priznavanja diplomi kvalifikacij za begunce. Begunci morajo dobiti možnost za zaposlitev, kajti tako se bodo lažje integrirali v našo družbo. Zato predlagam, da zapišemo evropske smernice, s katerimi bi dobili skupne standarde v Evropski uniji. Priznavanje kvalifikacij bi lahko opravili na dva načina. Če begunec nima nobenega dokazila o svojih znanj oziroma diplomah, bi jim morali dati možnost za izpit ali test. Če imajo eh, dokaz o izobrazbi, bi jim to morali priznati v Evropski uniji. Begunci imajo kvalifikacije in imajo tudi delovne izkušnje to jim z nepriznavanjem odzamemo in tako dobimo enostavno samo nekvalificiranega prosilca za azil. Zelo pomembno je, da vključimo begunce na trg dela v našo družbo, kar seveda pomeni, da potrebujemo postopek za priznavanje kvalifikacij, ki so jih ljudje pridobili zunaj Evropske unije. Z večanjem števila prosilcev za azil mora Evropska unija ukrepati za to, da dopusti beguncem, da dobijo dostop do trga dela. S tem bomo preprečili izključevanje. Treba je tudi pospešiti dostop do izobraževalnega sistema, zato da bodo hitreje dobili dostop do trga dela. To je nujno potrebno, zato da begunec dobi smisel svojega prebivanja tukaj in da lahko prispevajo k družbi gospodarski rasti. Ne smemo vseh beguncev obravnavati enako, vsi so že imeli življenje in izkušnje v svojih državah in to jim moramo tudi priznati na mesto, da jih prisilimo, da začnejo znova. Najlepša hvala. Aplauz za vaš govor, sedaj pa ima besedo Melisa. predlagam ponovni zagon mobilnostno platformo in aplikacijo za to, da lahko povdarimo potrebe trga dela v vsaki državi članici glede sektorja. Španija, na primer, potrebuje zdravniško osebje in nujno potrebuje uh, izobražene delavce na področju um, zdravstva, da bodo te lahko vključili potem na trg dela. Treba jo sposobiti tudi svetovalce za zaposlovanje, ki bodo identificirali skladnost prosilca z delovnim mestom. Imeli bomo tudi spisek delovnih mest, in možnosti za izpolnjevanje evropskih standardov. Portal je treba tudi oglaševati na širok način. Treba se osredotočiti predvsem na priseljence in na begunce. Treba pa je poskrbeti tudi dost, za dostop do dela za brezposene mlade begunci imajo svojo predstavo o tem, kam želijo iti, kje želijo živeti, glede na um, možnosti in pa priložnosti. Zato je treba strateško premestiti begunce glede na potrebe trga dela. Treba je poskrbeti za to, da izrabimo vsa znanja in sposobnosti v Evropski uniji. S tem bomo odpravili gospodarsko krizo in poskrbeli za gospodarsko rast lahko identificiramo in tudi vlagamo v vrzeli glede znanj in sposobnosti v naših državah. Treba je tudi poskrbeti za to, da bi imeli evropsko financiranje za sektorje, kjer vidimo takšne probleme. Sedaj ima besedo prvi poslanec Tomas Mann. Dve minuti. Najlepša hvala smernice za mlade. Najpomembnejše je to, da jim moramo dati vedeti, da so zaželeni. Torej, morate moramo poskrbeti za to, da se emigranti zavedajo tega, da so željeni, poskrbeti moramo za to, da spoznajo pravila in značilnosti vsakih eh, držav, kjer živijo. Treba je pogledati tudi, kakšna je praksa trga dela, kako je trg dela strukturiran, seveda je poskrbeti za to, da dobijo dostop do trga dela. Imamo zelo dobre izkušnje z mladimi, ki smo jim dali priložnost. treba jih je vključiti v delovni proces, vendar pa se morajo držati pravil. Kakšne izkušnje imate vi z mladimi? Ste vi zaželjeni v mladih in srednje velikih podjetij? so vam dejali, da vas želijo vključiti, kakšne so vaše kompetence, medkulturne kompetence. Treba je poskrbeti za to, da boste čim prej vključeni v delovne procese. To je zelo pomembno. In še vprašanje. Ste se pogovarjali z mladimi in veliko jih reče, seveda želim dobro plačeno delovno mesto, vendar pa se veliko mladih strinja s tem, da dobijo v zameno izobrazbo. Torej, dobra izobrazba in da potem mladi lahko ostanejo v teh državah ali pa se potem lažje vrnejo v svojo državo. Kakšne so vaše izkušnje na tem področju? Thank you, and now... Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Benefej. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, najlepša hvala za vaše ideje, odeležencev AJA. Zelo pomembno je, da nadaljujemo s takšnim dialogom, kot smo to počeli v prejšnjih letih in da nadaljujemo s takšno pomembno pobudo za to, da tukaj združimo ljudi, da se pogovarjajo o demokraciji v Evropski uniji, o zadevah, ki ste jih omenili kot poročevalec v Evropskem parlamentu, o integraciji beguncev na trgu dela, vam lahko povem, da popolnoma razumem eh, vaše vprašanje o priznavanju kvalifikacij in diplom, o priznavanju znanj in sposobnosti, da priznavamo nove izkušnje v novih sistemov. V novih sistemih. Na tem delamo v Evropskem parlamentu, vendar pa resnično potrebujemo boljšo usklajevanje v strukturah v državah članicah. Problem je namreč v tem, da moramo uložiti v zasebne in javne strukture, ki lahko delajo na tem področju, da lahko oblikujejo različne profile mm, mladih, da se jim potem znanja tudi priznajo. Zato moramo več vlagati v službe za zaposlovanje. Treba je tudi odpravljati splošno razširjen rasizem, ki se širi tudi na druge bolj občutljive skupine. Ne moremo ignorirati integrirati strani zaposlovanja, če ne priznamo kvalifikacij in če ne damo novih dobrih priložnosti vsem, ki potrebujejo boljši dostop do šolanja in priložnosti za izobraževanje. Ne gre samo za begunce, tukaj gre za veliko drugih, še posebej mladih. Popolnoma se strinjam z, z tem, da moramo delati na področju Euresa in da morajo mladi vlaga, državljanice vlagati v mlade, v Eures. Obstaja pomankanje sodelovanja s strani regionalnih akterjev. Treba je razumeti celoten postopek in proces strani inštitucij se moramo prizadevati, da se do doseganje ciljev in ukrepati na evropski ravni skupaj z mladimi, z organizacijami mladih, ki so zelo pomembni deležniki na tem področju. Najlepša hvala. Sedaj pa gos, gospod Derek. Lepo pozdravljeni vsi mladi. Pomembno je to, kar smo dejali na začetku. Imamo priseljence, ki množično prihajajo v Evropsko unijo in zelo različno so sprejeti. Imamo celo vrsto držav članic in v države jih same sprejmejo. Treba je tudi upoštevati različne kulture, različne jezike. V Nemčiji, na primer, nam zastavljajo vprašanja, če je možno, da integriramo te priseljence in begunce v Nemčiji. V Nemčiji imamo zakone, smernice, kjer želimo to tudi doseči, vendar pa želimo biti tudi bolj odprti. In mislim, da lahko z vami, z mladimi, obogatimo Evropski parlament. Vi sodelujete z drugimi državami, naprimer moji otroci, ko potuje v ZDA, v Kanado, v Avstralijo, se s tem obogatijo. To je naš kulturni krok. Kar se mi zdi bolj zanimivo je to, da bi povabili mlade Afričane, ki bi lahko pri nas delali, se spoznali z našo kulturo in da bi mladi potovali v neznane države, se obogatili in spoznali s tem, zakaj je delo drugače definirano v Afriki, v Indiji kot pri nas in da bi te izkušnje potem nazaj prinesli v Evropo in da bi s to novo pridobljeno izkušnjo in znanjem lahko obogatili tudi nas v Evropi. Najlepša hvala. V tem krogu poslancev je Renate Weber. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, najlepša hvala tudi vsem mladim. Zelo intenzivno razpravljamo o priseljencih in beguncih zadnje leto. Imamo rešitev, še vedno ne, vendar pa rešitev iščemo in z veseljem vam priduh, prisluhnemo. Čeprav živimo v velikem paradoksu in protislovju, vidimo, da po eni strani parlament trdi, da bi s tem, da bi vključili več beguncev, preprečili mladim dostop do zaposlitve. Vi pa govorite drugače. Vaše sporočilo je popolnoma drugačno od tega, kar slišimo od eh, naših uradnikov v Evropi. Problem je političnega značaja in zato to potrebuje tudi politično rešitev. Pomemben vidik je kulturna razlika. obstaja namreč tendenca v Evropi, da vse begunce obravnavamo enako, med seboj pa se zelo razlikujejo, saj prihajajo z različnih držav in prinašajo drugačne kulture. V Evropi moramo razumeti te razlike in zato mislim, da potrebujemo poseben prilagojen pristop za integracijo. Pomembno je tudi to, kakšna znanja prinašajo seboj zelo velika škoda, bi bila, da ne bi uporabili njihova že, una, že, na, že prej pridobljena znanja. Torej, kako bi lahko prenesli vaše sporočilo vašim vladam? Da pokažete, kako zelo ste odprti, da se želite sodelovati z begunci in da jih želite integrirati v Evropsko unijo. Najlepša hvala. Sedaj pa damo besedo govornikoma, da odgovorite na vprašanje. Levni. Odgovorila bom na vprašanje gospi Weber predvsem. Iz lastnih izkušenj lahko trdim, mm, da so moji prijatelji vsi zelo odprti za različne kulture, kajti vsi smo študirali študij, ki je povezan z mednarodnim vidikom. Prilagoditi smo se morali na različne kulture, kajti celo delovni potek, kjer delam, je povezan z različnimi kulturami. Sama sem se srečala z problemom beguncev, njih veliko v Sheffieldu, kjer trenutno delam. Vendar pa, če se potrudimo, da z njimi komuniciramo in da jim pokažemo, da so dobrodošli v naši družbi, potem se lahko od njih tudi veliko naučimo. In tako lahko sporočimo tudi našim vladam, da želimo, da jih spremejo na naš trg dela. Upam, da sem s tem odgovorila na vaše vprašanje. Najlepša hvala, sedaj pa Melisa. Rada bi samo povedala nekaj o tem, ko ste dejali, da je kultura zelo pomembna, da je treba to, ta vidik tudi upoštevati. Predlog Euresa, ki predlaga, da bi dobili sistem, ki lahko označite, kam bi raje odšli, naprimer lahko izberete Francijo. Priseljenec lahko vidi, kaj v Evropi potrebujemo glede znanj in se lahko potem odločijo za kulturo. Izberejo ne samo znanj, ampak tudi kulturo in državo, v katero želijo iti. Torej, da bolje razložim. Če pogledate platformo in pogledate vaše nastavitve, potem lahko ozna, vidite, da se vašega profila zna ne potrebuje v tem trenutku, potem bi bilo dobro, da vidimo, kaj lahko storim za to, da izboljšam svoje stanje, za to, da lahko grem v državo, kamor si želim iti. Obstaja tudi pomankanje koordinacije med regionalnimi akterji. Pomembno je tudi, da vidimo, kaj lahko statistiko storimo za samo državo. Lahko pogledamo tudi, aha, tukaj imamo vrzel, nimam dovolj eh, ljudi s takšnimi znanji, kaj lahko storim, da to vrzel zapolnem. Države lahko postanejo tako bolj odprte in da s tem lahko integrirajo tudi priseljence. Sedaj pa bomo um, začeli za drugim krogom idej. Tukaj gre za razvoj uh, znanja, razvoj spretnosti kot boj proti brezposobnosti mladih. Prva oseba, ki bo spregovorila o tem, je uh, Lorenz iz Nemčije. Vem lepe, spoštovane eh, poslanke in poslance, spoštovane kolegice in kolegi, današnje eh, izobraževanje se je razvije tako hitro kot digitalni svet in prihodne eh, generacije pač nimajo digitalnih spretnosti. Zato predlagam, da bi ustvarili kemp za digitalne spretnosti, tako da bi mlade brezposobne postali bolj privlačni za delodajalce. Vsi bi morali dobiti povabilo za eh, tak keb, ki bi trajal eh, štiri eh, tedne. To lahko izvajajo univerze ali pa tudi podjetja in ti kempi bi lahko potekali v semestrskih početnicah. In ta program bi nudili dvakrat letno. In tečaj, ki se tukaj nudi, bi temeljil na programski opremi in pa na programih, ki se v glavnem uporabljajo v industriji odvisno od specializacije, bi morali eh, mladi izbrati industrijo, kot so naprimer storitve logistike industrija, in potem eh, se naučiti znanja o določeni programski opremi. Ampak vsi bi se morali naučiti eh, temelje programske opreme in vsi razredi bi morali biti interaktivni in bi morali temeljiti na samo učenju, ki se orientira po projektih. Strakovnjaki iz specifičnih področjih in pa strakovnjaki iz industrije skupaj z industrijskimi, z univerzitetnimi profesorji bi bili tisti, ki bi vodili te tečaje, te programe. Vse je nekoliko odvisno tudi od eh, podjetniškega okolja kako bi financirali te, eh, te eh, kempe, te bi financirala Evropska unija in udeleženci ne bi plačali ničesar. Da bi našli trajnostni model, bi lahko tri ali pa pet univerz v Evropi eh, začelo s tem. Uh, nekaj podjetij bi se tudi lotilo tega in za to prve izkušnje bi potem izboljšali kempe. Poslanci, prosimo, pripomorite k temu, da bodo mladi se naučili teh digitalnih spretnosti in znanj. Hvala lepa. Sedaj pa Leoni predlagam, da EU sprejme okvir za um, spodbujanje ponudnikov izobraževanja, da bi uh, uh, svoje izobraževanje temeljili na uh, uh, izkušnjah. Mladi, mlade generacije morajo biti usposobljene za to, da se bodo soočile s spremembami. In mislim, da uh, gre tukaj za tri stvari. Ne, torej, uh, uh, uh, uh, komunikacijske spretnosti, eh, spretnosti za reševanje eh, problemov. Eh, Brezposobnost mladih je največji problem v Evropski uniji in ni povezovanja med tega, kar se, se naučimo v šoli in kar se potrebuje zunaj. Pogosto spretnosti, ki se jih naučimo, odražajo zgolj določene vidike. Trg dela pa potrebuje ljudi, ki se bodo integrirali, ki so prožni in ki so sposobni delati skupaj. In učenje, ki temelji na reševanju problemov, lahko odpravi te vrzeli tako, da se študenti naučijo potrebnih spretnosti. Potrebne so visoke finančne spodbude zato da bodo študenti lahko dobili eh, pripravništva, vajništva in tako naprej. Govorim iz lastne izkušnje in to je zelo pomemben vidik eh, učenja, ki temelji na reševanju problemov. Sama sem opravila eh, dva, dve praksi in to je bilo nekaj najboljšega, kar sem storila v času svojega študija. Ugotovila sem, kaj delodajalci pričakujejo od mene In uh, tako sem postala tudi bolj uh, samozavestna, bolj sem uh, znala reševati probleme v kratkem času. Velik povdarek na razvijanju spretnosti bo ukrepil mlade pri vstopanju v trg dela in tako bodo mladi postali bolj samozavestni, bolj se bodo zavedali svojih sposobnosti. Sposobnost eh, iskanja rešitev bo pomenila, da se bodo okrepile njihove možnosti, da bi po zaključenem študiju našli delovno mesto. Hvala. Hvala lepa. Prvi poslanec v tem krogu vprašanj je Heinz Bikar. Dve minuti za vas, izvolite. Hvala lepa. Predvsem bi se rad zahvalil za te predstavitve, ki se navezujejo na to, da kar sem z nadušenjem prebral. Torej, 50 idej za boljšo prihodnost Evrope. In eh, ti prispevki so takšni. Torej, eh, komisija in parlament imata eh, pred seboj leta dela, kajti slišali smo odlične ideje. Predstavili ste dva projekta, ki jo povsem podpiram. Uh, Torej, kempi za digitalne sposobnosti so po mojem mnenju eh, prvovrstna ideja. Dober projekt je tudi eh, učenje, eh, pri čemer se zavedamo problemov, kajti pri tem so vključene tudi mehke spretnosti. Mi moramo zagotoviti sposobnost zaposlitve z vsemi sredstvi. In sem sodijo tudi politične zahteve, torej dualna izobrazba. To mora postati model za Evropo. Evropska komisija je tudi sama izredno dejavna. Vsaj enkrat ali pa stokrat imamo problem da um, a, a, politika izobraževanja in pa politika zaposlovanja ni v brezovnosti Evropske unije in zato je treba izvajati velik pritisk. In parlament bo to gotovo podporil. Naj povem čisto jasno. Neplačane prakse ne smijo imeti nobene prihodnosti. Mislim, da bi morali razmisliti celo o prepovedi tega, kot so ne predlagali tudi mladi. Socialni partneri se morajo tudi vključiti. Brez eh, prisotnosti predstavnikov eh, delodajalcev in delavcev tega ne bomo zmogli, eh, kaj ti mm, sogovornike morajo odražati resnični svet dela. In ob koncu bi rad povedal še sledeče. Jamstvo za mlade, to je treba predvideti tudi za prihodnje. Zadeva je uspešna, sporočenem zelo pozitivne odzive v zvezi s tem. In parlament tega ne počne, uh, sicer ne stori rad, ampak vendarle mora parlament eh, tokrat um, uh, čestitati uh, komisiji, da dela z uh, mehkimi spretnostmi Evropske unije. Hvala lepa. Gospod Mahtan, Eduard Mahtan je naslednji govornik. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa vsem, ki ste prispevali Všeč mi je ta razprava z mladimi, kajti mi imamo eh, Evropo s 25 eh, milijonov brezposelnih eh, in sedem jih je mlajših od 25 let. Tu je potrebno oživljanje gospodarstva, potrebne so javne investicije in v zadnjih letih so se kompetence mladih povečale in mladim se na trgu dela ne očita pomankanje znanja, temveč pomankanje izkušenj in to je glavni problem. In tu gre za eh, potrebno povezavo med eh, šolstvom in vsega eh, gospodarstvom. Eh, šolstvo mora upoštevati potrebe gospodarstva in uh, regije. Seveda so potrebne tudi določene kompetence na evropski ravni. Tu se seveda navezujem na to, kar je povedala Melisa o evropskem portalu. Torej podjetja nam morajo vnaprej povedati, kakšne bodo njihove potrebe čez 5, 6, 7 let, zato da se lahko pripravimo. Hkrati Eh, je treba povedati, da je za nas eh, starejše, za starše, tudi jaz sem oče dekleta, ki išče delo, eh, je pomembno to vedeti. Za podjetja je zaposlovanje mladih neko tveganje, kajti ta mladi državljan ne more takoj učinkovito delati. Treba je seveda zagotavljati eh, tudi neko spodbudo za to, da eh, podjetja začnejo zaposlovati mlade in potrebne so eh, pravzaprav tudi partnerstva s starejšimi zaposlenimi, ki bodo kmalo šli v pokoj, se pravi, sodelovali naj bi eno leto, odvisno od tehnike, ki je potrebna v podjetju. Hvala lepa. Sedaj pa Terry Renka. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča, tudi sama. Vas vse lepo pozdravljam. To je zame zelo razborljiv trenutek in dobro se spominjam srečanja, ki smo imeli po zadnjem eh, srečanju AE. Eh, takrat je bilo to izredno zanimivo in to je naredilo name velik vtis in pa na številne kolege. Torej, sama nimam občutka, da sem tako drugačna od vas, kajti eh, tokrat so z nami zelo mladi ljudje. Zelo sem vesela, da so z nami tako številni mladi, ki z nami razpravljajo. Naj se navežem na to, kar smo slišali. Zelo me zanima predlog eh, za eh, kempe o digitalnih sposobnostih. Mislim, da je to izredno zanimiva ideja. Torej, kar bi mi lahko ustorili je to, da to predlagamo kot pilotni projekt za naslednje leto tako da bi te modele res lahko začeli izvajati na različnih univerzah. In tudi vaš predlog je izredno zanimiv in všeč mi je ideja, da ima to konotacijo uh, usposabljanja, opolnomočenja mladih ljudi. Rada bi dodala še točka ali dve in morda se boste na to odzvali. Torej, izobraževanje in uh, spretnosti uh, sproža ta zaposljivost, uh, pogosto rečemo. Ampak tukaj gre za mnogo več, gre tudi za osebnostni razvoj, omenili ste mehke spretnosti, uh, to, da imaš prostor, čas v svojem času, da lahko razvijaš svojo osebnost. In čeprav se soočamo z tem neskladjem spretnosti in znanja, teh stvari vendarle ne bi smeli pozabiti, kajti to je tisti prostor, tisti čas, v katerem se mlada oseba nauči biti del trga dela, nauči pa se tudi demokratičnih eh, principov, nauči se tega, kako je biti državljan. To so pomembne stvari za družbo. In potem bi rada omenila še eno stvar. Tudi to bo morda sprožila eh, nekoliko eh, eh, kontroverznosti in želim si vašega odziva na to, kar bom povedala sedaj. Torej, eh, Govorimo o, zelo pogosto govorimo o pomankanju spretnosti in če si pogledamo eh, resničnost, smo mi eh, najbolj usposobljena eh, generacija, ki je kdajkoli živela v Evropi z največ spretnosti. Torej potrebujemo tudi javne investicije za to, da bomo ustvarili takšna delovna mesta, kjer bodo lahko mladi potem izživeli te spretnosti. In kaj želite, da bi Evropska unija v zvezi s tem storila? Hvala lepa. Tako, sedaj pa se vračamo k eh, govornikoma. Mikrofon, prosim. Hvala lepa za eh, pozitivne odzive. Gospod Neuner govori. Torej, hvala lepa za vaše pozitivne eh, odzive na, na ideje, ki smo jih predstavili. Terry Wenke bi rad povedal, da primankuje osebnostnega razvoja. V Nemčiji, če študirate nekaj, je zadeva izredno teoretična in eh, primankuje mehkih eh, sposobnosti. In vi bi lahko podali pobudo eh, za to, da bi morda 50 odstotkov kreditov namenili osebnostnemu razvoju. Nekaj časa sem študiral v Parizu. In eh, študij je bil izredno drugačen, mnogo bolj interdisciplinaren, ne tako specializiran, eh, ozredotočen na eno stvar, ampak eh, bolj se je zadeva ozredotočala na projekte in pa na mehke spretnosti. Ampak po drugi strani dominira teoretični del. Kot ste že povedali, v Nemčiji imamo dualni sistem in to je velika prednost. In to bi morali izvajati posod v Evropi, kajte to je izredno dober primer, ki se je zelo dobro obnesel. Sedaj pa um, ne skladnost, neravnoteže ne gre za to, da primankuje uh, spretnosti. Mislim, da gre res za neravnovesje, za neskladje. Mi smo dobro izobraženi, ampak industrija prečakuje nekaj drugega in bi morali vprašati industrijo, kaj praktično prečakujejo od študentov in morda bi morali to vključiti ob koncu študija. Hvala lepa. Elivni, minuta za vas. Tada bi se odzvala na številne stvari. Torej, najprej gospodov pekarjo. Ja, posem se strinjam uh, v zvezi s tem, da bi morali odpraviti neplačane prakse, kajti eh, to odozame vso spodbudo za to, da bi človek posvetil temu čas in da bi delal m, mm, to, kar si želiš, kajti ko postaneš tudi vedno dražji, kar je sedaj ideja v Združenem kraljestvu, uh, potem nimaš časa, da bi pridobil delene izkušnje. Kajti enostavno moraš v treh letih končati eh, svoj študij, kajti sicer se bodo dolgovi še bolj nakopičili. In potem, kar se tiče gospe Rajnke, Strinjam se s tem, da bi eh, moralo iti tukaj več kot za zaposljivost pri eh, spretnostih, kajti eh, če se bolj osredotočaš na osebnostni razvoj, potem boš močnejša osebnost v vsakodnevnem življenju in potem boš tudi bolje videl, kaj boš storil. To je nekako povezano tudi s tem, kar ste dajali. Smo generacija, ki ima največje spretnosti, ampak jih ne znamo predstaviti, kajti številne sposobnosti, znanja, ki jih pridobimo, v letih tega, pač, kar študiramo ali počnemo, so pogosto zunaj okvira izobraževanja in ne vemo, da jih bi lahko uporabili. Naprimer, kratka bom ta hip opravljam prakso in vprašali se me, če imam tržne izkušnje. Sama pa sem študentka eh, prava in dejala sem, da jih nimam. Po drugi strani pa pisem, pišem tudi pismi in pravzaprav se moram sama tržiti. In potem sem to uporabila in to so res cenili. Ampak številne stvari, ki jih počnemo v življenju, so izredno pomembne zunaj naše uh, diplome in tega ponavadi ne znamo predstaviti. In mislim, da bi se bi bilo treba osredotočati tudi na to. Hvala lepa. Sedaj pa uh, tretji krok idej. Tukaj gre za mlade podjetnike in start-upe. Melisa bo začela. Dve minuti. How can Europe best support its young entrepreneurs? kako bi lahko najbolje eh, podprli zaposlovali eh, mlade eh, podjetnike. Morda bi jim morali imeti točko, rada bi omenila eno točko za vse na portalu. Če bi imeli to, bi to vsebovalo različne plasti. Prva je platforma, ki je na voljo vseh jezikih za zanesljivimi informacijami o možnostih za financiranje. In pa tukaj so tudi filtri po rokih in mm, drugih stvarih. Uh, tukaj imamo tudi notranje dete, tudi profile o prejšnjih aplikantih in pa članke. Uporabniki bi lahko uporabljali vse to in bi lahko primerjali vse možnosti financiranja na enem umestniku. Za obstoječe financiranje EU je pomembno, da so start-upi del ocenjevanja. Torej, Eh, to bi zelo spodbodlo oziroma podprlo skupino eh, podjetnikov. Eh, treba je povezati tiste, ki imajo spretnosti s tistimi, ki imajo podjetniške izkušnje. Povezati bi jih morali in potem bi imeli ti večji uspeh. Zame, ki sem mlada podjetnica, je sistem uh, zelo uh, zmeden in ta sistem, ki ga predlagam, sama je zelo pregleden. In uh, to, pre, na ta način, uh, če uporabljate ta sistem, lahko prihranite tudi čas. Možne so tudi enostavne uh, primerjave in pa razpoložljivosti po državah. Vključena bi morala biti tudi Evropska investicijska banka in ljudje bi se morali seznaniti tudi z kanali financiranja potrebne so tudi smernice po uporabi eh, denarja in to je zelo pomembno pri eh, zagotavljanju eh, nepovratnih sredstev in posojil. Hvala lepa in uh, Lorenz. Um, ehm, vedno več uh, ljudi, mladih, želi postati samostojni podjetniki. In zato sem za to, da imamo eh, neko platformo za mlade eh, start-upe. To bi se lahko izvajalo lokalno na univerzah. Eh, imamo to spletno stran in ta omogoča mladim, da se srečajo in da oblikujejo podjetniške time. Kako to deluje? Torej, vsi študenti iz univerz bodo imeli možnost da eh, spletno, torej na te spletne strani objavljajo svoje eh, podjetniške ideje. Eh, tukaj imamo potem še druge študente, ki imajo druge spretnosti in si lahko tukaj pogledajo te vsebine in potem se lahko sestavljajo timi dveh do petih oseb. Naj omenjam, da poprečni startup vsebuje 2,6 oseb. In potem bi se morali nuditi tudi storitve za to, da bi se zadeve finalizirale. Um, torej, uh, in um, uh, univerze bi morali dati na voljo prostor tem uh, uh, podjetnikom. Um, potrebni pa so tudi mentori in stroški stroške za uh, univerze bi krili iz novega sklada za startupe ali pa iz socialnega sklada. Poleg takšne spletne strani predlagam tudi globalno evropsko spletno stran, kjer bi lahko mlade izmenjevali svoje izkušnje, torej startupi. E, eno podjetje, malo podjetje, e, e ki je uspešno, e, morda potrebuje znanje, drugo vrsto znanja iz drugih lokalnih e, startupov. In na takšni spletni strani bi lahko eh, start-upi izmenjevali informacije in pa tudi zaposlene. Evropska unija bi preko te strani lahko sprožila tudi natečaj eh, start-upov in žirija bi potem nagradila tri najuspešnejše ehm, in bi jih nagradila za nagradami, za denarja. To bi bil dober primer za evropske državljane. Na ta način bi okrepili tudi ehm, voljo za financiranje lastnih eh, podjetij a, naj podjetništvo postane velika priložnost za Evropo. Thank you, Lawrence. Hvala lepa, Lorenz. Sedaj pa a, dva a, poslanca. Prvi je Sven Šulc. Tudi sam se seveda zahvaljujem mladim za njihove predloge. In Slišali smo tako številne predloge, da uh, sploh nimam dovolj dve minuti časa, da bi se uh, dovolj odzval na to. Vidim, da ste se o tem, um, um, intenzivno z tem intenzivno ukvarjali. Tudi sam sem uh, mlad poslanec in zadovoljen sem, da ste izbrali uh, temo startupov, kajti to je zelo pomemben dejavnik za Evropo. Torej, številne stvari pa ste že omenili. Zelo zanimivo se mi zdi, da ste to izdelali. Zanimivo je, da ste predlagali eh, platformo o izmenjavi najboljših praks, kajti to je tudi to, kar smo mi v Evropskem parlamentu v različnih poročilih vedno znova zahtevali, torej da bi eh, izmenjevali to, kar je dobro delovalo v eni državi članici. Vzpostaviti bi morali omrežja. Številni eh, ustanovitelji eh, podjetij pravijo, da je velika uvira upravna obremenitev in da se morajo veliko ukvarjati za birokracijo, manj pa s svojim podjetjem. Potem je tu še ena pomembna eh, točka. Ustvariti moramo lobiste za start-upe. Kajti lahko se zgodi, da človek spodleti, da, je, da doživi stečaj, ampak če ste potem spet na nuli, niste mm, ničla, ampak ste zbrali izkušnje. V Nemčiji pa je žal še vedno tako, da grejo e, številni mladi najraje v državno službo in postanejo uradniki, kajti potem imajo vse varno službo do konca življenja. Ampak nas, ravno nasprotno bi morali obveljati, kajti potrebujemo mlade pogumne ljudi. In vi ste sami povedali, kako bi se lahko lotili te teme. In potem še nekaj besed o financiranju. Denar je na razpolago. Številni ljudje. Uh, so pripravljeni za financiranje zunaj um, državnega okvira in to je treba nekoliko bolje uh, posredovati. Potem neplačane prakse. Dobro je, da ste o tem spregovorili. Morda bi morali začeti uh, v Evropskem parlamentu s tem, da um, neplačanih prakse enostavno ne sme biti. In to bi bil že dober začetek. Hvala. Hvala lepa. Miljan Pavel. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše odlične eh, ideje. Ne samo za te predstavljene tu v tej razpravi. Vse, kar ste predlagali, je bilo izredno zanimivo in to nam uliva zaupanje, da jih bomo lahko uporabili v prihodnosti. Eh, želimo si, da bi evropski podjetniki postali svetov, vodilni na svetovni ravni ne želim, da postanemo potrošniki proizvodov, ki jih proizvajajo drugi. To je naš cilj in zato moramo bolj spodbujati mlado generacijo, da bo začela sa svojimi lastnimi podjetji in da bodo postali podjetniki. To pomeni, da tudi banke in invest, investitorji morajo eh, dati dobre kredite mladim, če tudi jim spodleti, če tudi. Um, ehm, bodo zamudili eno, dve priložnosti. Seveda obstajajo modeli, ki bi si jih lahko pogledali, Tel Aviv, Silikonska eh, dolina, to so dobri primeri, ampak po mojem mnenju nam ni treba eh, replicirati teh primerov bolj se moramo osredotočati na to, da bodo naši mladi imeli več znanja, več spretnosti. Treba je financirati njihove projekte na primeren način. Omenili ste digitalne eh, spretnosti, da to je najpomembnejše, tega se moramo res lotiti. Spodbujati bi morali mlade, da se tega lotijo. Sam osebno sem inženir in vem, o čem govorim ko sem dejal, da moramo okrepiti digitalne uh, spretnosti. Menim tudi, da moramo razumeti, da imajo start-upi drugačne podjetniške modele kot majhne srednje velika podjetja, so drugačni. In to si moramo ogledati in to moramo vključiti v naš zakonodajni ukvir, zlasti potrebo po uh, tovrstnih podjetjih. Mislim, da sem izkoristil svoj čas, ampak ne na zadnje bolj moramo spodbujati sodelovanje med startupi in univerzami, zato da bi ustvarili inkubatorje, inkubatorje kjer bi lahko mladi eh, res izživeli svoje eh, ustvarjalne potencijale. Res eh, lepa hvala za vaše ideje in veselim se dela na njih. Hvala lepa. Na voljo imate spet dve minuti. Grazie per il contributo che ci avete, ci avete gospa Agija. Hvala lepa za prispevke. Torej, eh, dobro je, da ste osvetlili to, kar pričakujete od nas in kako vi vidite resničnost. Mi imamo drugačen, mi gledamo zadeve z drugačnega vidika kot mladi, ampak mi potrebujemo tudi vaše spodbude, vaše ideje. Tekom svojega življenja sem srečala številne mlade, ki so pokazali podjetniški duh, ki pa eh, so si potem razbili zubi na resničnosti. Kaj te podjetniške ideje je res težko izvajati. Številni uh, Številna podjetja imajo težave, kaj ti težko je dobiti kredite in eh, tudi upravna obremenitev je izredno visoka. In to velja tudi za mlada podjetja. in mladi opustijo uresničevanje eh, svojih podjetniških idej prav zaradi previsokih eh, upravnih obremenitev ali pa so odvisni od finančnih eh, sredstev, ki jih potem ne dobijo. Torej, mlade ne dobijo sredstev Evropske investicijske banke in potem se morajo obračati na druge ampak eh, ti instrumenti res ne ustrezajo eh, pričakovanjem, ki ste jih izrazili vi. Želela sem opozoriti na to pa še na nekaj drugega. Pogosto imamo, imajo mladi odlične ideje, tako kot vi danes, ampak eh, te ideje potem hitro mladi prodajo velikim multinacionalnim podjetjem. In res bi morali poskrbeti za to, da eh, mladi lahko svoje ideje sami izživijo, ne da jih prodajo naprej. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa se vračamo k, k govornikom. Vsak dobi eno minuto. Najprej Melisa. Kar se tiče te zadnje točke o prodaji zagonskih podjetij, zelo pomembno je mentorstvo. In pa angelski in vlagatelji, ki pomagajo mladim. E, potrebujemo tiste ljudi, ki bodo verjeli v to, da bodo ta podjetja uspela. Pogosto vidimo ljudi, ki so ustanovili podjetja, potem pa so, potem ko je zadeva stekla, mlade izrinili ven, namesto da bi jim omogočali, da bi ostali. Ne toliko birokracija sama na sebi, čeprav je to zelo pomembna točka. Ampak mislim, da potrebujemo več razumevanja za to, da so zagonska podjetja zelo enostavna. In ljudi se tega bojijo. Torej, treba je ljudi naučiti, da uh, vsak lahko postane podjetnik in da ni to povezano samo z redkimi srečniži. Izvolite še vi, torej eh, potrebujemo eh, več pospeševalnikov spretnosti in pa takšnih inkubatorjev. Naprimer, v Mincu imamo veliki inkubator, ki je eden najboljših eh, v Nemčiji. Ravno včeraj sem govoril z šefom tega inkubatorja in dejal mi je, da zadeva zelo dobro teče. To je zelo dobra priložnost za začetek imamo številne razrede eh, za inovacije v šolah in pa na univerzah, zato da bi spremenili duh ljudi. Začel sem se zanimati za podjetništvo po tem, ko sem videl vse te eh, odlične eh, zamisle za zagonska podjetja. In te so izdelali kolegi iz mojega semestra in mislim, da je to možno doseči, če imamo študijske programe, zlasti na univerzah, in da začnemo počasi in da uvajamo semestre o zagonskih podjetjih, ne pa da greš takoj v svet, tako kot so omenili pred menoj. Hvala lepa. Prosila bi tolmače, če bi ostali z nami še kakšnih pet minut. Mislim, da je zelo pomembno, da slišimo še Mišela Sivaca ki je generalni direktor um, za zaposlovanje v Evropske komisiji. Lepo vas pozdravljamo in besede je vaša za nekaj minut. Poskušal bom biti kar se da kratek, ker vem, da imamo malo časa. Hvala lepa najprej za sveže in nove ideje. Ne zgodi se eh, tako pogosto, da slišimo nove zamisli in to dejansko pozdravljam, kajti Evropa sedaj potrebuje nove pristope, metode in ideje. Morda bi začel s migracijami. Zdi se mi zelo dobro, ko slišim, da mladi ljudje podpirajo priseljevanje. To je res dobro, eh, kaj ti mladi ljudje so najbolj izpostavljeni globalizaciji eh, in eh, oni očitno dojemajo pomen priseljevanja in to je zelo Dobro, e, Evropska unija temelji na raznolikosti, to smo mi in zaradi tega moramo tudi e, priznati to raznolikost in graditi na njej. E, naj še povem naslednje. Sedaj imamo ta pritok imigracij in težko je ravnati s tem, zlasti za nekatere države članice. Eh, tu potrebujemo morda bolj praktičen, neformalen pristop eh, do tega vprašanja. Pri spretnosti in podobno eh, ne moremo uporabljati formalnega procesa priznavanja spretnosti znanja. Mi potrebujemo nek sistem za testiranje kompetenc tistih, ki prihajajo in potem bi morali organizirati hiter postopek za priznavanje njihovih znanj in spretnosti. Tu moramo biti fleksibilni, praktični in zagotoviti moramo, da eh, prihajajočim eh, omogočimo integracijo na trgu dela. Eh, potem vprašanje spretnosti znanja. Digitalne spretnosti in znanja so pomembno. Za me je to kot branje e in, in Eh, seštevanja. Eh, v Evropi imamo 17 milijonov ljudi, ki imajo težave s tem. To je velikost moje države in to je velikansko število. In ti ljudje imajo velik eh, problem, če vstopajo na trg dela. Če danes nimate digitalnih spretnosti, če niste pismeni v tem smislu, je na trgu dela zelo težko. Strinjam se z vami. Eh, da je eh, problemno učenje na podlagi problemov, na podlagi reševanja problemov. Za prihodnost je to zelo pomembno. Eh, mladi se bodo gibali od enega delodajalca do naslednjega, od enega dela do drugega. Učiti se morajo biti tako, da so morda najprej mizarji, potem pa računalniški inženirji. E, potem povezava med e, izobraževalnim sistemom in podjetji. E, mi poskušamo razrešiti ta razkorak med obstoječimi in potrebnimi znanji. Želimo premostiti ta premat med univerzo in šolanjem in podjetji treba je povezati izobraževalni sistem in delo v podjetjih. Eh, nekdo od mladih je rekel, da je eh, sam spoznal pravzaprav v podjetju šele, kaj delodajalec eh, pričakuje od tistih, ki so v procesu izobraževanja. In zaradi tega je tudi potrebna mobilnost in pripravljamo tudi nek Erasmus za mlade uh, Eh, delavce, eh, eh, kajti to bo dopolnjevalo naš izobraževalni sistem, potem podjetništvo. Pred enim letom je bila objavljena študija, po katerih samo 30 odstotkov eh, tistih, ki zapusti univerzo eh, z diplomo, razmišlja o tem, da bi eh, ustanovili lastno podjetje. V ZDA kar 70 odstotkov absolventov univerz hoče postati podjetnik in to je velika razlika, to je velik problem. Uh, Eh, poslovni indikatorji so seveda zelo pomembni, že obstajajo v nekaterih državah članicah, vendar to eh, bi morali pravzaprav sistematično postavljati v vseh univerzah. Eh, Dosti krat je problem za zagonska podjetja, da postanejo pravo podjetje. Se pravi, da prekoračijo to mejo med zagonskim podjetjem in malim podjetjem. Univerze so pomembne, vendar mi moramo uh, Eh, zagonska podjetja obravnavati širše. Zame ne gre tu samo za univerze. Mi govorimo tudi o mikrokreditih, eh, ustvarjanju podjetij, um, frizerskih salonov, restauracij in tako naprej. Mi moramo dejansko spodbujati vse možnosti za rast teh uh, podjetij. Všeč mi je tudi ideja uh, o točkah vse na enem mestu. Tu sem tudi testiral pred kratkim. Ugotavljal sem, kaj moram storiti, da postanem samo zaposlen v svoji državi. Ogledal sem si formalnosti, ne vem, ali je to zato, ker sem star, eh, vendar sem bil dejansko eh, negativno presenečen zaradi številnih formalnosti, ki so potrebne, naprimer računovodstvo, obdavčitev in tako naprej. Torej, točka vse na enem mestu je dobra. Tu bi Eh, pravzaprav eh, sprejeli vse administrativne eh, to korake. Torej, jaz sem se samo dotaknil vseh vprašanj, morda prehitro, vendar vsekakor hvala lepa za dobre zamisli. Hvala lepa. Zmanjkalo nam je časa, eh, vendar zahvaljujem se trem eh, govornikom Larsu, Melisi in Leoni za odlične ideje in eh, tudi svojim kolegom se zahvaljujem za njihovo sodelovanje. Mislim, da je to bila ena izmed najboljših eh, javnih predstavitev, ki smo jih imeli v našem odboru. Eh, odlično je bilo, veliko inspiracij za vse. Eh, pri 22. sem ustanovila podjetje in ponosna sem, da še vedno teče in zavedam se izzivov in mi lahko veliko storimo tudi v našem odboru v parlamentu, da podpremo mlade podjetnike. Hvala lepa in sedaj vas vse vabim na. Eh, sprejem s pijačo, eh, ki bo vsak čas tukaj. Hvala lepa.